Bonjour. Good day. Muy buenos días a todas y todos. Pozdravljeni vsi skupaj. Včeraj smo imeli zelo intenzivno zasedanje, veliko točk je bilo na dnevnem redu in danes s tem nadaljujemo. Danes uh, imamo spet sestanek odbora, ki bo precej obsežen. In na drugi točki za danes imamo glasovanje o proračunskih vrsticah za leto 2010 za področje pravosodja in notranjih zadev, kar je v pristojnosti tega odbora. Ob pol desetih bomo imeli to glasovanje. To povem zato, da vas bo prišlo kar čim več. Prva točka danes na dnevnem redu. pa je izmenjava mnen o poročilu, ki ga bo predstavila europoslanka Renate Weber. Gre pa za preprečevanje in reševanje sporov o pristojnosti v kazenskih zadevah oziroma kazenskih postopkih. In to je drugič, ko naj bi Evropski parlament o tej zakonodajni pobudi podal svoje mnenje. Prosijo nas za to mnenje v zaključni fazi oblikovanja te, tega okvirnega sklepa. To spada v tretji stebr v katerem sodeluje ta parlament. Zato bomo zdaj prisluhnili predstavitvi gospe Weber, ki nam bo predstavila svoje poročilo. Um, des... Dragi kolegi, um, ta okvirni sklep oziroma osnutek okvirnega sklepa je imel kar zanimivo življenje do sedaj. Začel se je kot pobuda številnih držav članic pod vodstvom Češke. Češka je takrat eh, vodila predsedovanje Evropske unije. Oblikovali smo poročilo, jaz sem ga oblikovala in potem je svet delal na njem in sprejel povsem drugačno besedilo. Mi smo parlament, parlament prosili, da bi se o tem besedilu še enkrat posvetovali. In zato imamo zdaj ta osnutek sklepa spet v parlamentu, kajti novo predsedstvo se je želelo ukvarjati z novim besedilom. Sama bom veliko bolj uh, blaga in cenim to zakonodajno pobudo. Imamo tudi strokovni odbor iz univerze v Utrehtu. Z njim smo se posvetovali oziroma se je posvetovala Evropska komisija. Rekli so, da bi ta predlog morali umakniti, ker pravzaprav ne prinaša nič novega k tej, te, k tej temi. Če si ogledamo to besedilo, razen zelo dolgega naslova, pravzaprav ne najdemo nič o preprečevanju sporov o pristojnostih. E, to bi lahko rešili z dodeljevanjem pristojnosti in z zahtevo, da se priznajo odločitve na podlagi teh pristojnosti. Zelo težko je reči, kaj je v poročilu zapisanega o reševanju sporov o pristojnostih. poročilo, ki sem ga oblikovala, se ukvarja s številnimi temami, za katere mislim, da bi besedilo lahko izboljšale, besedilo bi lahko postalo bolj funkcionalno in nekatere od teh tem tudi izražajo pristop, ki ga je odbor Libe imel v preteklih letih. Tu mislim predvsem na zaščito človekovih pravic eh, osumljenih oziroma obsojenih imam šest uh, zelo kratkih točk oziroma s tem se ukvarjam v poročilu. Najprej, kot sem rekla, osnutek predloga ne vzpostavlja nekega mehanizma, ki bi resnično lahko reševal spor oziroma konflikt interesov. Vzpostavlja samo nekakšen postopek posvetovanja, ki pa ni pravno zavezujoč oziroma nima pravno zavezujočih rokov. In tukaj sem si vzela svobodo, da eh, nakažem vsaj nekaj rokov. Razen tega pa je glavni prispevek tega poročila vključitev Eurojusta, ki resnično lahko reši konflikt interesov. Eurojust se mi zdi najbolj primerna agencija, ki se lahko ukvarja s to vrstnimi temami. Ne gre samo za tista področja, kjer ima Eurojust zdaj pristojnosti, naprimer pri čezmejnem kriminalu in tako naprej, ampak pri drugih uh, področjih oziroma vseh področjih, ki uh, so povezana s konfliktom interesov. princip ne bi sin idem, ni sam po sebi dovolj, da zagotovi, da se osebe ne preizkuje dvakrat. Še vedno pa ni jasno, kako bo odločitev sprejeta in kje bo potekal proces. Druga točka je povezana uh, s pozornostjo, ki jo mora prejeti oseba, ki je formalno obtožena. Sama mislim, da mora ta oseba prejeti kar največ eh, pozornosti. Tukaj ne gre samo za informiranje osebe o možnih sporih, o pristojnostih, ampak o celotni situaciji. Dobiti mora tudi priložnost, da se pritoži na odločitev. Naprimer, glede odločitve, ki je sprejeta kajti tukaj gre za pravico te osebe, eh, ki je v igri. Tudi, če si ogledamo osebo, ki je formalno obtožena, je pomembno, da informacije v povezavi s to osebo eh, so zaščitene. Besedilo Eh, tistih, ki so začeli oblikovati to poročilo, je preveč eh, široko, premalo podrobno in mora se zagotoviti, da so podrobnosti te osebe omejene samo na ime, primek, naslov in da ni drugih podatkov. Kar precej je bilo tudi predlogov sprememb k temu poročilu. Eh, ti predlogi sprememb stvar razjasnjujejo moramo pa povedati, da samo pravosodni organi lahko obravnavajo ta spor o pristojnostih. Noben drug organ, samo pravosodni organi se lahko s tem ukvarjajo. Tukaj gre za javnega toživca, sodnika in podobno. Tukaj bom zaključila svojo kratko predstavitev. Rada bi povedala še, da ta osnutek predloga ne obravnava tudi eh, vidikov negativnih sporov o pristojnostih in mislim, da bi komisija morala tukaj narediti več. Za tiste, ki ste bili včeraj prisotni na sestanku, naj povem, da sem švedsko ministrico za pravosodje vprašala, o nedoslednostih oziroma nasprotjih med tem besedilom in novem drugim osnutkom o prenosu postopkov. Mm, ne mislim, da ne bi smeli imeti dveh okvirnih sklepov, ampak eh, ta dva osnutka bi morala biti usklajena. Tisti o prenosu postopkov je bolje oblikovan, podaja tudi določene rešitve. In ko gre za človekove pravice, je tudi veliko bolje zasnovan. Tega bi moral svet eh, še dodelati in spremeniti. Ne vem, če bo to mogoče. Zdi se mi, da se svetu nekako mudi, da bi ta osnutek sklepa čim prej sprejel. Ampak pomembno je, da parlament sprejme svoje mnenje, da na ta način vsaj pošle svetu neko sporočilo, kakšno rešitev si želimo in predstavljamo, ko gre za spor o pristojnostih upam, da bodo moji kolegi in tudi predstavniki sveta in komisije lahko prišli in nam stvari bolje pojasnili. Hvala. Thank you, Mrs. Weber. We thank you for your work. Any comments on that? Any? Ima kdo kakšne pripombe? Okay. Ja, smo si zabeležili. Gospa Lutford je prva dvignila roko. Ja, sprašujem, nisem želel govoriti pred poročevalko v senci, to sama nisem. Hvala lepa Renati Weber za odlično opravljeno delo. Mislim, da bilo dobro pogledati pripombe odbora MER. Te pripombe so še toliko ostrejše kot pa tiste, ki jih je omenila Renata. Navezala bi se na zadnjo pripombo. Res, nenavadno je, da ni usklenosti med tem predlogom in pa predlogom o sodnih postopkih. Kaj torej počne svet? Če predloga niste usklajena. Evropski parlament in ta odbor sveda nista popolna. Vseeno pa se že veselimo tega, da bo začela veljati Lizbonska pogodba, tako da bomo pristojni tudi za kazenske zadeve. Tako bomo lahko povečali preglednost, lažje bomo ocenevali predloge in morda tudi rešili kakšne težave. Včeraj smo govorili o problemu izvrševanja sodnih odločb ko smo govorili o Eurojustu, tukaj sveda bo veliko težav v vsakem primeru. No, pa kakorkoli že. Lahko se vprašamo, kaj je tukaj storil svet? Kaj je storil, če očitno niso zmožni zagotoviti neke skladnosti? Strinja se je z Renato pri vsem, kar je povedala. Nekatere določbe tukaj so neverjetno šipke naprimer predlog smembe 11 na 12 strani. Tukaj svet pravi naslednje. Odgovorili so na to, da je treba čim prej, torej brez odloga, odgovoriti na zahtevo. To je zapisano v letnem poročilu Eurojusta piše, naprimer, da Italija včasih šele po dveh letih odgovori na kakšno zahtevo po odgovoru. Torej, tukaj ni nekakšnih določenih časovnih rokov. Gospa Weber pa pravi, da je treba določiti rok, naprimer, 15 dni. V tem roku je treba poskrbeti za odgovor. In potem še predlog spremembe 14. Tukaj imamo zelo nejasno formulacijo o tem, da morajo pristojni organ držav članic proučiti vse ustrezne argumente in dejstva v sodnem postopku. To je zelo, zelo nejasno. Renate Weber pa je natačno določila vsa potrebna merila, ki jih je potrebno poštevati, če želimo določiti sodno pristojnost, ki bo veljavna mislim, da je seveda treba vključiti Eurojust v ta postopek. To je zelo primerno. Trenutna formulacija pa pravi nekaj nasprotnega. Tukaj govora o tem, da posvetovanja ne smejo izključiti možnosti o takih neposrednih posvetovanjih s Eurojustom. Neverjetno, zelo, zelo šipka formulacija. Zakaj? Zakaj potem sploh imamo Eurojust, če ga ne bomo uporabljali? Zakaj ga imamo, če ne bomo poskrbeli za čezmejno sodelovanje? Tukaj nihče ne govori o spremembi nacionalne zakonodaje, govorimo samo o tem, da nekako poskrbimo za usklajevanje in pa povezovanje nacionalnih sistemov s ciljem, da na koncu postavimo kriminalce pred sodišče. Res nevredno, vedno več je predlogov o zbiranju podatkov, vedno več zakonodaje, po drugi strani pa ne poskrbimo za najbolj osnovno sodelovanje. Ukrepe treba natančno določiti, bodi si ukrepi niso natančno določeni ali pa se ne izvajajo v stresni meri. Mislim, da je treba država članica in pa svet spomniti na to, da tukaj ne storijo dovolj. Prav tako je Renate ustresno opozorila na proceduralna jamstva. Res je, akterje v sodnih postopkih je treba vsem obvestiti, imeti mora pravico do pritožbe in pa do vseh informacij. Tukaj sploh nihče ne omenja obtožnicu in to kaže, kaj si države članice menijo o sodnih jamstvih. Upamo, da bomo to sedaj pod švedskim predsedovanjem spremenili. Hvala. Thank you, Mrs. Ludford. I think there are... Hvala, gospo, gospa Ludford. Nekateri še vedno čakajo na besedo. O pol desetih pa moramo glasovati. Torej, prosim, da govorite le kakšne tri minute. Gospa Makovej, prosim. Ja, hvala lepa. Sem poročevalka v Senci, EPP pri tem poročilu. Zelo na kratko. S temi ukrepi želimo preprečiti situacije, ko bi nek, eh, neka oseba bila obravnavana po različnih postopkih v različnih državah članicah. Torej želimo preprečiti nasprotje pristojnosti in pa zagotovitev načela EBIS in IDEM. Prav tako želimo poskrbiti za to, da ne bo prišlo do spora o sodnih pristojnostih če države članice želijo um, preganjati določeno osebo zaradi istega dejanja in če obstaja nasprotje o tem, kdo ima sodno pristovnost, potem se ta predlog uporablja. S čezmenim sodelovanjem lahko preprečimo taka nasprotja. Strinjamo se s tem, da da je potrebno poskrbeti za boljše sodelovanje in pa komunikacijo med državami članicami in tako lažje najti rešitve. Treba je natančno opredeliti rešitve in tako prepričati nasprotno tolmačenje takih postopkov, ki bi škodljivo vplivali na pravice obtoženih. Prav tako pozdravljam to, da določimo časovne roke za take sodne postopke in pa to, da morajo organi držav članic spoštovati te časovne roke. Predloge sprememb bomo uložili. Predvsem je treba zagotoviti pravice vseh obtoženih in pa vseh akterjev v sodnih postopkih. Vzajemno priznavanje sodnih odločb velja tako za um, sodne postopke, kot tudi za čas pred tem v, začetnem, eh, v začetni fazi sodnih postopkov je potrebno poskrbeti predvsem za to, da si bo policija izmenjavala informacije. To je potrebno postraviti, kajti v interesu vseh policije in pravosodnih organov je, da se taki konflikti pristojnosti rešijo čimprej. Vidim, da mi je zmanjkalo časa, zato se bom tukaj ustavila. Torej, te predloge spremem bomo vložili v ustrezne časovne roku. Hvala. Hvala lepa, gospa Makovej. Rok za vložitev predlogov sprememb za to poročilo je 9. september. To sem želel povedati na koncu. Uh, gospod Albrecht ima besedo sedaj, prosim. Ganz kurz zu machen. Ja, poskušal bom biti kratek. Načeloma gre poročilo v pravo smer. Državljani in državljanke vsekakor potrebujejo bolj enotne sisteme. Zdaj so standardi pravne zaščite zelo različni. Ti standardi pa morajo biti dostopni za vse obtožene. Uh, In eh, seveda to pomeni, da tiste države, ki že imajo visoke standarde, morajo te standarde ohraniti in jih ne smejo zniževati. To bi bilo nedemokratsko. Vsekakor pa potrebujemo minimalne standarde, enotne standarde pravne zaščite, na katere se državljani lahko sklicujejo. To pa je mogoče zagotoviti samo, če je mogoč neposreden dostop in k temu sodi tudi, da ni eh, časo, eh, jezikovnih ovir, da so, eh, je mogoče neposredno uresničevati pravice tudi kar zadeva zaščito podatkov in zato z tega vidika ta predlog ni ustrezen in zato pozdravljamo poročilo in predlagane spremembe. Thank you. If there's ja, hvala. Če ni drugih pripomb, mislim, da je pošteno, da tukaj poslušamo še predstavnike švedskega predsedstva in Evropske komisije. Gospa Ason Weber je predstavnica švedskega predsedstva. Mislim, da je tukaj. Ja, prosim. Ja, hvala lepa, gospod predsedujoči. Z velikim zanimanjem sem poslušala to razpravo. Veselimo se mnenja Evropskega parlamenta o sporu o pristojnosti. Omenili ste to, da ta predlog ni v skladu s eh, predlogom o kazenskih postopkih z ministrico Hask smo o tem govorili že včeraj. Na vas spomnim na to, da je naš ministrica govorila tudi o medsebojni povezavi med tima okvirnima sklepoma. Seveda sta medsebojno povezana, nista pa odvisna eden od drugega. Do določene mere sta usklajena, so padata, ni pa rečeno, da je področje uporabe isto nekako se dopolnjujeta, tako bi rekla. Kot je omenila gospa Latford, zelo pomembno je, da to povežemo tudi z pravicami delavcev. Po švedskim predsedovanjem bomo delali na tem področju in veselimo se mnenja Evropskega parlamenta tudi v zvezi s tem. Torej, čakamo, kaj bo Evropski parlament povedal v zvezi s temi zadevami v prihodnosti. Hvala. Hvala lepa gospod Andreas Sagar, domin Evropske komisije. Ja, hvala lepo, gospod predsedujoči. Kot prvo bi se rad zahvalil poročevalki za osnutek poročila. Tega bomo sedaj bolj podrobno proučili glede predloga za okvirni sklep o sporu o pristojnostih. Evropska komisija nasplošno podpira ta predlog. Po našem mnenju pa je ta predlog samo začetni predlog eh, v zvezi z razreševanjem sporov o pristojnostih v kazenskih postopkih. Zato komisija tukaj želi pozneje predložiti še bolj natančen predlog. Hvala. Yes, again, Mrs. Weber for concluding. Ja, gospa Weber, prosim. Ja, hvala lepa. Sveda bo treba določiti rok za vložitev predlogov sprememb. Sporočevalko v senci si bomo govorili o tem in na koncu določili naše končno stališče. Hvala. Ja, hvala lepa. Rok za vložitev predlogov sprememb pri tem poročilu je 9. september. Torej imate še cel teden in potem še nekaj dni naslednji teden. Tako mislim, da bomo lahko dosegli svoje. Hvala. So. Yeah. As announced, there comes the time to proceed on the vote. Kot sem povedal, bomo zdaj glasovali o proračunskih vrsticah. Mislim, da smo na tem področju trdo delali. Tudi včeraj smo govorili o tem in zdaj lahko resnično začnemo z glasovanjem o vsakem posameznem predlogu spremembe. Obstaja postopkovno pravilo v našem poslovniku, notranjem poslovniku parlamenta, ki nam svetuje, da jaz sam kot poročevalec za ta osnutek predloga bi moral biti v tem trenutku zamenjan da bo nekdo drug vodil glasovanje. Zato prosim, gospod Intveld, če lahko nadaljuje z vodenjem glasovanja. Hvala. Ah, no. <laughs> Mislim, da bo prvi podpredsednik oziroma podpredsednica vodila glasovanje.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 Opozori, opozorili so me, naj vse člane prosim, da ustavijo svoje glasovalne kartice v napravo. Prosim, ustavite svoje kartice. Sorry, chairman, mine, got... Oprostite, eh, gospod predsednik, nimam nove kartice, imam samo. Staro, ki pa tukaj ne deluje, lahko vseeno zabeležite moj glas. Gospod Diaz de Mera. Gospod predsednik, imam isti problem kot gospa Ladford. Glasoval bom enako kot moja politična skupina in upam, da to upoštevate. Gospod Busutil, zdi se, da nekaj članov nima glasovalne kartice. Zato prosim, da vseeno upoštevate glasovanje, potem, ko bomo zaključili z vsakim glasom posebej. Glaš. Če ni nasprotovanja glede tega, potem se s tem strinjam. Yeah,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 Let's start. Uh, torej, začnimo z glasovanjem. Pozdravljeni vsi skupaj. Imamo kar nekaj strani, kot ste lahko opazili, zato predlagam, da če se vsi kolegi strinjajo, glasujemo. Oprostite, še nekdo se je javil. Če se vsi strinjate, torej bi lahko v svežnu glasovali o vseh predlogih sprememb, ki eh, vzpostavljajo osnutek proračuna za 2010 z izjemo tistih vrstic, kjer je predloženih več predlogov sprememb. Če se s tem strinjamo, potem lahko kar takoj preskočimo na stran 5. Ali se strinjate, da glasujemo v svežnu? To je jasna večina. Torej, vprašanje je, kdo je za te proračunske vrstice, ki eh, se strinjajo oziroma postavljajo ta eh, osnutek proračuna. To je do pete strani vse te proračunske vrstice. Kdo je za? Proti? Eden proti? Kdo se vzdrži? eden se je vzdržal. Hvala. To je sprejeto. Zdaj prehajamo na stran 5. Tukaj imamo eh, vrstico 18, nič 2, nič 3, nič 1, 56, 56 predlog spremembe eh, odbora Libe. Vedno bom omenila. Eh, predlog spremembe Libe, torej zdaj 56-56. Kdo je za? Proti? Zavrnjeno. 56-52. Kdo je za? Proti? mislim, da bi bilo bolje preveriti s karticami pri tistih, ki jo imajo, potem pa bomo še prešteli. Torej, elektronsko glasujemo o predlogu spremembe 56-52. Elektronsko bomo glasovali.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 Uh, Konec glasovanja in ogledali si bomo, kakšen je problem. To je bilo tehnično glasovanje, kajti najprej moramo preveriti, kako to sploh deluje. Now we go back and we to I I have to start the vote again. Ponovno moram začeti z glasovanjem ampak zdi se, da moja naprava ne deluje prav tako naprave nekaterih drugih. Zelo mi je žal. Eh, to ne bo lajšalo našega dela. Preveč naprav ne deluje, tako da bomo morali prešteti glasove. Še enkrat. Predlog spremembe 56-52. Kdo je za? Do we have to count? Um, euros eh, in Deutsch. Yes, it's in favor of the Zdaj smo glasovali za. Ok, 25. 25 za. Kdo je proti? 1, 2. 20 proti. Se kdo vzdrži? Nihče, hvala. Torej, nadaljujemo. 56, 43, kdo je za? Up 25. 25 vas je bilo za, 20 proti, torej sprejeto. Prejšnji predlog spremembe je bil sprejet, zdaj pa 56, 43, kdo je za? Kdo je proti? Vzdržani? Sprejeto. Predlog spremembe 56.48. Kdo je za? Ta postane brezpredmeten, če je 43. sprejet. Kdo je proti? Ok, it's adopted. Sprejeto. Predlog spremembe 56-64, samo o pripomba glasujemo. Kdo je za?

this was uh, 56, 50, uh, 56, 58. Please give me the, the deep. Lahko prosim razložite rezultate. Pri prejšnjem jih je bilo 20 za in 23 proti. To je bil predlog spremembe 5664. Naslednji pa je 5658. Kdo je za? In favor. Za? Proti? Jasno, zavrnjeno. 5640. In imamo 56, 44 eh, prošnja po ločenem glasovanju oziroma glasovanju po delih je bila o številkah. Najprej moramo glasovati o številkah. Če se strinjate, da se proračun poveča za 2 milijona namesto za 5 milijonov pri eh, odobritvah plačil in odobritvah obveznosti. To moramo zdaj eh, postaviti na glasovanje. Kdo je za? Proti? Zavrnjeno? Jasno, zavrnjeno. To je bilo zavrnjeno. Zdaj pa moramo glasovati še o petih milijonih. O številki pet milijonov. Kdo je za? Proti? Sprejeto. Zdaj pa še v komentarjih, kdo je za, proti. Sprejeto. 56.12. Ta postane brezpredmeten, oprostite. 56.66. Glasujemo samo o opombah, kdo je za.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 vsi vedeli točne številke, kdo je za oziroma koliko jih je za in koliko proti. 20 za in 22 proti. Uh, Zdaj glasujemo o predlogu spremembe 56, 67. Kdo je za? Hvala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 26 or 27? 26 or 27? 26 I have. And we had 25. Yeah. 25 za in 26 proti. Zelo počasi napredujemo ali ne moremo res nič narediti glede tehnike. Zakaj imamo te naprave, če potem ne delujejo?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 25-26, mislim, da bi morali ponovno poskusiti uporabiti elektronsko glasovanje in prešteti samo dodatne glasove pri ljudeh, kjer mašine oziroma naprave ne delujejo. Gospod Krhop, rad bi podal razlago gospodu Bosutilu. Niste prešteli ljudi, ki so se vzdržali in zato je razlog za uh, rezultat. Uh,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 sam sem izrazil podporo. Ne vem, koliko ljudi je zdaj prišlo v dvorano. Pri 56, 66 in 56, 67 bi morali resnično pogledati, kaj se je zgodilo. Nekaj glasov je bilo podanih tudi že prej. We should try to check it electronically. Torej, moramo elektronsko preveriti. Imamo ta dva predloga spremembe, ki sta si zelo blizu. Preverili bomo 56-66 in 56-67 elektronsko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 Zdaj pa prosimo vse tiste, katerih naprave ne delujejo, da dvignejo roko. Kdo je za? Če je lučka pri vas zelena, potem naprava deluje, če je rdeča, pa ne. Imamo 19 glasov za koliko pa vas je proti. Ljudje, katerih naprave ne delujejo, prosim, dvignite roko. Kdo je proti? Dva sta proti, torej 26 proti, vseh skupaj. 19 za, dva sta se vzdržala. In ta predlog spremembe 56 in 60 je zavrnjen. Zdaj pa 5667. Prosim, elektronsko glasujte. 5667 zdaj. Okay, I, we close the vote. Konec glasovanja. Prosim, zdaj pa še dvignite roke. Tisti, katerih naprave ne delujejo. Kdo je za? Dvajset vas je za. Zdaj pa tisti, ki ste proti in naprave ne delujejo. 28 vas je proti, vzdržanih pa ni torej zavrnjeno. Zdaj prehajamo na kompromisni predlog 1. Kdo je za? Proti? Se kdo vzdrži? Sprejeto z veliko večino. 56, 68 glasujemo samo o opombah. Kdo je za? Spet bomo morali elektronsko glasovati. Prosim, elektronsko glasujte o 56.68. Electronic vote. Elektronsko glasujemo. Uh, can we close the vote? Ste glasovali? Lahko zaključimo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 3, torej 22 vseh skupaj za. Kdo je proti? 26 proti, kdo pa se vzdrži? Nihče. Torej, ta predlog spremembe je zavrnjen. 56-14 zdaj. Kdo je za? Spet bomo elektronsko glasovali. O predlogu spremembe 56.14. Glasujemo. Konec glasovanja. 41 za, to je jasna večina. Zdaj pa 56, 69, kdo je za? Spet bomo potrebovali elektronsko glasovanje, prosim, glasujte. Bomo kar nadaljevali z elektronskim glasovanjem in vedno je tudi pet ljudi, ki ima težave z napravo. In uh, po elektronskem glasovanju bomo še te prosili, da dvignejo roko. Zdaj pa glasujemo 56-69 elektronsko. Konec glasovanja. 17 za 26 proti zavrnjeno. Imamo ustni predlog spremembe. ki je naveden na koncu glasovalnega seznama, elektronsko glasujemo. Yes. Prosim, glasujte. Glasujemo o ustnem predlogu spremembe. Okay, we can close. Can we close the vote? Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 25 za 17 proti, 2 vzdržana glasova sprejeto. 56-73 je bil umaknen, 56-16 postane brezpredmeten, smo pri 56-78. Elektronsko glasujemo. Konec glasovanja. 2 za, 41 proti, nobenega vzdržanega glasu zavrnjeno. 56-19. Glasujemo elektronsko. It's much easier to go this way, right? Okay. Hmm? 41 za, 3 proti, nobenega vzdržanega glasu sprejeto. 56-79. Elektronsko glasujemo. Favor for... Dva uh, sta za, 42 proti zavrnjeno. Yeah.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 elektronsko glasujemo. Please vote. Prosim, glasujte. Prosim, glasujte. Konec glasovanja.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 Konec glasovanja. Sprejeto. 41 za, 3 je proti, brez državnih glasov. Sprejeto. Ni nam treba glasovati o opombah, tako so mi povedali. Zato prehajamo na predlog spremembe 56-72. Glasujemo elektronsko. I close the vote. Konec glasovanja. Šestintrideset za oziroma proti devet za in zavrnjeno je bilo. Šestinpetdeset sedemindvajset glasujemo. The sun rising. Okay, but uh, we close 44. Okay, Konec glasovanja. 42 za, 3 proti, nobenega vzdržanega glasu sprejeto. 56, 51. Glasujemo. Konec glasovanja. 41 za, 1 proti, en vzdržan glas sprejeto. 56, 61 in 56, 49, ta dva sta identična, spet glasujemo elektronsko. Don't, don't close yet, it's still what the people. Yes. Wait, wait, wait. No? Yes. Okay, 20. 26 za, 17 proti, en vzdržan glas sprejeto. Smo pri predlogu spremembe 56-76. Glasujemo. Okay, Konec glasovanja. 42 za, 1 proti, brez držanih glasov, sprejeto. 56-77. Okay, Konec glasovanja. 42 za, brez držanih glasov, nihče proti. Sprejeto. Zadnji predlog spremembe je 56.41. Glasujemo. Okay, Konec glasovanja. 42 za, nihče proti, 2 vzdržana glasova. Sprejeto. Najlepša hvala za vaše sodelovanje. Emilio, je te tako malo Sí. Queridos colegas. Spoštovani kolegi, prosim, zasedite svoje mesta. Kot veste, smo časovno zelo omejeni, kajti takoj po tej točki na dnevnem redu sledi bilateralni sestanek z odborom za gospodarske zadeve kjer bomo obravnavali poročilo SWIFT. Zato prosim za razumevanje. Zdaj bomo prisluhnili poročilu koordinatorja za boj proti terorizem oziroma njegovi predstavitvi glede strategije proti terorizmu v svetu Evropske unije. Prosim za razumevanje, kajti. Zdaj bomo z, z velikim zanimanjem prisluhnili njegovemu poročilu. Ne bo pa možnosti za razpravo takoj po poročilu. Člani tega odbora so potem povabljeni, da v pisni obliki predložijo svoje komentarje in vprašanja k temu poročilu, ki ga bomo zdaj slišali. Potem lahko naknadno ta vprašanja posredujete. Takoj za tem poročilom pa bo sledilo poročilo o SWIFT-u. Povabili smo eh, različne predstavnike različnih oblasti, tako zunanje kot notranje, da nam povejo več o tem. Zdaj pa z velikim zanimanjem eh, tukaj sprejemamo koordinatorja za boj proti terorizmu, gospoda Žila Dekerkova, ki prvič nastopa tukaj pred našim odborom v novem mandatu Evropskega parlamenta. Gospoda, prisrčno pozdravljam in mu želim veliko uspeha pri doseganju njegovih ciljev. Ja, hvala lepa, gospod predsedujoči. Najprej hvala lepa za povabilo. Stano želim biti v tesnem stiku s parlamentom in še posebno z vašim odborom in to iz očitnih razlogov, preprečevanje pa boj proti terorizmu je zelo povezano z oblikovanjem politike in Evropski parlament mora biti pri tem vključen. Veselim se zaupanja z odborom in pa sodelovanja s prejšnjima dvema predsedujočima. Veselim se, da sva se bila zelo blizu s prejšnjim predsednikom. Prav tako se veselim resnega dialoga s tem odborom. Poskušamo biti kratek. Želel bi se tudi izmenjave mnen, kajti to je vedno zelo koristo, ampak bom pa um, odgovoril na vaše vprašanja. Veste, kaj se je dogajalo poleti, napad v Burgosu, potem poboj eh, na Palma da Majorki julija. No, zaradi francosko-španskega sodelovanja smo uspeli prav tako najti kar veliko orožja. Poleg tega pa je grožna tudi islamski radikalni terorizem. Tudi ta je še vedno zelo resna grožnja za varnost EU in pa držav članic in pa državljanov ko odhajajo na potovanje v tujino. Sicer v zadnje čase ni bilo večjih napadov, od Londona dale nismo doživeli kakšnega večjega napada, tega smo veseli, naše obveščevalne službe so uspele prestreči informacije in preprečiti številne napade ter razkriti teroristične celice in posameznike. Mislim pa, da težko rečemo, da se je grožnja precej zmanjšala. EU je zmanjšal nekatere varnostne ravni. Sedaj pred nemškimi volitvami pa so okrepili varnostne ukrepe. No, a Evropska unija je po eni strani tarča, po drugi strani pa tudi gnezdo terorizma. Tukaj se moramo stvar ogledati na več načinov. Najprej razvoj terorizma in pa uporniki po svetu imamo vedno več terorističnih celic, naprimer v Pakistanu, Jemenu, v Sahelu. Francoski predsednik je to omenil tudi v nekem svojem govoru. Sedaj se zaostruje tudi gospodarska situacija, kar še povečuje možnost terorizma. Vse te preomenjene države so lahko tudi zatočišče za pripadnike Al-Kaide. Sedaj Al-Qaeda pridobiva vedno več ozemelj, še posebno v Mezopotamiji in pa v afriškem rogu. V Evropi so se številni urili tudi zato, da so poznaj odšli v Afganistan in pa v Pakistan. novembra 2008 je italijanska policija aretirala dva francoska državljana, ki sta vozila v Francijo nezakonite priseljence. Sicer še ne moramo potekniti končnih zaključkov, ampak zdelo se je, da, sta, da se je izkazalo, da so pripadniki Alkade načrtovali napade v Združenem kraljestvu in pa v Franciji. Prav tako so pripravili propagandne načrte in pa pripravili napade. Skratka, šlo je za dva francoska državljana. En imam je bil sirskega porekla in je v mošeji pridobival ljudi za terorizem. Prav tako je pozival k nasilju in pa k džihadu. Prav tako je um, vabil k temu, da ljudje odhajajo v centre za urjenje teroristov v Afganistanu in pa v Pakistanu. Prav tako smo videli tudi francoske državljane v Belgiji, ki so internet uporabljali za propagando terorizma in pa za novačanje teroristov za centre za urjenje teroristov v Afganistanu in pa v Pakistanu. Vse to kaže, da smo imeli o publikovanju strategije EU za boj proti terorizmu leta 2005 prav. Sedaj je bistvo, da povežemo preprečevanje, zaščito, preganjanje teroristov in pa odgovor na teroristične grožne. Vse to počnem vsak dan. To sem poskušal podariti tudi v svojem poročilu. Mislim, da ste ga poslanci dobili. Rad bi pa podaril nekaj najbolj bistvenih točk. vaš odbor se zanima predvsem za zbiranje in pa razširanje informacij. Pred dvema letoma sem pozval svet, da oblikuje strategijo za zbiranje podatkov in pa izmenjavo informacij. Strinjam se z odborom Libe v zvezi s tem, kar so povedali pred volitvami. svet sedaj. V bistvu ne povezuje različnih projektov, kajti nima neke globalne vizije o tem, kako izmenjavati informacije in pa podatke. Tukaj mislim, da je kar nekaj težav. V svojem poročilu sem zato predstavil nekaj predlogov o tem, kaj storiti, kako oblikovati program in pa strategijo, o kateri bi lahko govorili tudi skupaj z Evropskim parlamentom. Tukaj želimo oblikovati bolj koherenten pristop. Europol in pa Eurojust sta končno okrepila svoje sodelovanje pri tem, še vedno pa bo treba narediti precej. Check the Web projekt je projekt, kjer smo se povezali in začeli bolje nadzorovati internet. Tukaj smo dosegli napredek. Potem eh, druga stvar pa je še fenomen pridobivanja teroristov. Ta postaja vedno večji. pri pripravljanju poročila sem eh, poskušal z neko metodo um, tudi pomagati k ustvarjanju pilotnih študij. Želimo imeti čim boljše preventivne strategije in pa zbrati čim več informacij ter pa izmenjavati informacije s drugimi članicami. Švedska, Belgija. imata zelo dobre lokalne politike s tem v zvezi. Tudi nizozemska dela na področju lokalnih organov. Tukaj smo povezani tudi z odborom regij. Glede radikalizacije teroristov je to zelo pomembno, prav tako se s tem ukvarja tudi Danska. V Španiji pa se ukvarjajo z urenjem in usposabljanjem imamov in pa radikalizacijo teh v Združenem kraljestvu pa se ukvarjajo z komunikacijsko politiko v zvezi s tem, kako se uporablja medije v islamskem svetu. Sedaj pa še tretji vidik, to pa je zunani vidik. Ta mi je zelo blizu, zelo vesel sem, da je komisija sprejela specifičen program o um, mehanizmu stabilnosti. Tako bomo lahko pomagali tretjim državam, ki so žrtve terorizma, da okrepijo ukrepe in pa zmožnosti za odziv na terorizem. Prav tako naj povem, da smo dosegli napredek pri tem, kako mobilizirati čim več sredstev za razvoj sodelovanja, da bi na ta način vzpostavili programe za preprečevanje terorizma v državah, kjer je terorizma največ to počnemo v zvezi s Sahelom, Pakistanom in drugimi regijami. V Pakistanu se problem terorizma vedno bolj zaostruje. Prav tako je vedno več kriminala, um, vedno več težav z mamili, naprimer v um, Zahodno Afriko prihaja vedno več mamil iz Latinske Amerike. Tukaj moramo narediti čim več. Prav tako si zelo prizadevam za sodelovanje s Pakistanom. Eh, komisija ima nov program, s katerim želi pomagati Pakistanu, da začne uporabljati bolj običajen pristop, ne pa toliko vojaški pristop, tole bolj pristop um, pravne države. Prav tako smo začeli tudi projektu Jemno. Prav tako najdete tudi nekaj vidikov o financiranju terorizma, potem varnost in pa to, da mora Evropska unija sprejeti bolj energične ukrep, ukrepe o tem, kako zavarovati kibernetski prostor. Prav tako sem omenil tudi um, radiološki, kemični in biološki terorizem. V zadnjih nekaj mesecih sem bil zelo aktiven na posameznih področjih. V svetu sem želel sprošiti razpravo o tem, kako naj Evropska unija odgovori na, tem, na te težave. Še posebno na to, kako se odzvati na PKK in pa na teroristično celico na Šrilanki. Te celice sicer ne izvajajo terorističnih napadov na evropskih tleh, ampak vseeno pa preko Evrope zbirajo sredstva prav tako tukaj izvajajo propagando. Potem pa še Guantanamo. Novembra 2008 sem v svoje poročilo pozval svet, da čim prej stori um, nekaj za to, da takrat še neizvoljeni predsednik zapre Guantánamo. Svet se je angažiral za to, da bi predsednik ne samo zaprl Guantánamo, ampak tudi spremenil paradigmo boja proti terorizmu. Tadašnji pristop je zelo vojaški. Želimo, da je novi pristop boja proti terorizmu drugačen. Torej, pristop vladavine prava in pa delovanja policije in pa pravosodnih organov. Pred 11. septembrom je Amerika ravnala na tak način. Pomembno je, da se države članice med seboj veščajo o tem, kako sodelovati z um, ZDA. Svet za splošne zunanje zadeve je sprejel sporočilo v zvezi s tem zapisali, so, da je varnost odgovornost držav članic in eh, da je ta odgovornost vedno bolj medsebojno deljena. Države članice se morajo pri tem pomagati, ne pa pustiti, da se vsaka država ukvarja sama s sabo. Pomembno je, da Evropa seveda pomaga Ameriki, da ta zapre Guantanamo. upamo, da bo ameriška vlada spremenila svoj pristop glede terorizma na splošno, pa ne pa samo glede Guantanama. Svet je torej v zvezi s tem sestavil dve projektni skupini. Uh, predsednik Obama pa je predstavil projektno skupino glede uh, zadrževanja pripornikov Guantanamo, pa glede tranzita v druge države. Želimo pa predvsem to, da se pri tem spoštuje mednarodno humanitarno pravo in pa tradicionalna zakonodaja. Na sredini julija sem očel v Washingtonu in predstavil ta načela. Pogovarjal sem se s predstavniki obeh projektnih skupin o tem, kako je dobro, da bi spremenili te paradigme boja proti terorizmu. Pa še, tolo, pa še tole, pripričan sem, da je predsednik Baro že govoril o tem, oziroma komisar Baro. Pomembno je, da okrepimo čezatlantski dialog pri pravosodju in notranjih zadevah. Naj se navešem na razpravo o SWIFT-u. Sedaj so v zadnjem času ton razprave med ZDA in pa EU precej spremenil. Naši odnosi so postali vedno bolj partnerski, bolj smo pripravljeni poslušati eden drugega. Mislim, da je treba to ustrezno izkoristiti in nadgraditi sodelovanje, naprimer tudi glede varstva podatkov. V preteklosti smo že sodelovali glede varstva podatkov, prav tako pa je treba izkoristiti tudi možnosti za to, kako se bolje boriti proti terorizmu. Potem pa še SWIFT, eh, sicer o tem sedaj ne bi govoril, eh, mislim, da bomo o tem govorili pozneje in zato se bom raje oglasil pozneje. Hvala lepa torej za vašo pozornost. Soy consciente, eh, como zavedam se, kot tudi vsi drugi člani odbora, da je tema boja proti terorizmu zelo občutljiva in tudi prednostna naloga je to v razpravah med državami članicami in na evropski ravni. Kot je opozoril gospod Dekerkov, smo za 10.30 načrtovali bilateralni sestanek odborov Libe in Ekon. Temu sestanku bo sopredsedovala predsednica odbora za gospodarske in monetarne zadeve Sharon Bowles. Zato vas prosim za razumevanje. Razumevanje glede tega, da vprašanja in komentarje ki jih imate v zvezi s tem poročilom, s poročilom o boju proti terorizmu, e, prestavimo na kasneje. Predlagam, da postopamo kot sledi. Vsem bomo razdelili e, povzetek te predstavitve, ki smo, ga, ki smo jo zdaj slišali. In potem boste lahko v urad koordinatorja za boj proti terorizmu poslali svoje vprašanja. Prisrčno vas tudi prosimo, da še naprej nadaljujete z dialogom z odborom Libe, tudi na naslednjih sestankih. Naslednji sestanek je predviden za 29. in 30. september in če bi gospod koordinator bil takrat na voljo, je zelo dobrodošel, da se nam pridruži. Lahko bi nadaljevali z razpravo, ki zelo zanima vse člane našega odbora. Zdaj pa moramo narediti vse, kar je v naši moči, da izvedemo skupni sestanek z odborom Ekon in z vsemi predstavniki, ki so bili povabljeni, da nam razložijo poročilo SWIFT. Tukaj ne gre samo za predstavnike eh, samega podjetja SWIFT, ampak za različne predstavnike oblasti in organov, Evropske unije in posameznih držav članic, ki še posebej sledijo temu poročilu. Zato zdaj predlagam, da naredimo pauzo petih minut. V tem času bodo prišli predstavniki odbora Ekon in vsi povabljeni, potem pa bomo takoj nadaljevali s sestankom o poročilu SWIFT, na katerem bo prisoten tudi gospod koordinator.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 Najlepša hvala. Dragi kolege in kolegice, vsi smo zelo veseli, da lahko organiziramo to skupno sejo s člani odbora za gospodarske in monetarne zadeve in z velikim veseljem so predsedujem temu zasedanju skupaj s predsednico odbora Ekom, gospod Sharon Bowles. gre za zelo pomemben sestanek, na katerem bomo razpravljali o začasnem sporozumu med Evropsko unijo in ZDA po začetku veljavnosti nove arhitekture SWIFT. Nedvomno se spomnite, eh, da smo 22. julija tukaj v našem odboru gostili gospoda Baroja gospod Baro je predstavil različne tehnične značilnosti in vedike nove arhitekture SWIFT, eh, kjer je sodeloval tudi Evropski parlament. Eh, glede na trenutno stanje v pogajanjih eh, za obnovitev sporozuma med Evropsko unijo in ZDA, Eh, bomo imeli danes eh, na tem sestanku dva dela. Prvi del sestanka bo javen. Eh, sledil pa bo potem še drugi del, ki bo potekal za zaprtimi vrati, kar pomeni, da bodo samo poslanci in drugi pooblaščeni uradniki lahko prisotni na drugem delu današnjega sestanka. Danes smo k nam povabili najrazličnejše eh, predstavnike organov in teles, ki se bodo predstavili, potem pa bo sledila razprava. Najprej je tu predstavnik Swifta, ki bo spregovoril in nas obvestil o spremembah, do katerih prihaja v arhitekturi Swifta. Potem je tu eh, predstavnik Belgijske komisije za, za zaupnost podatkov, ki nam bo predstavil odločitev sprejet leta 2005 o dostopu do podatkov, ki jih ponuja ameriški strežnik. Eh, potem bo zopet z nami eh, koordinator za boj proti terorizmu, gospod eh, Žilde Kerkov. In potem v drugem delu eh, za zaprtimi vrati bomo imeli razpravo tudi s pogajalci sveta in komisije. Um, vse vas opominjam, da je pravna podlaga za ta sporazum še vedno tretji stabr. In eh, čeprav pogodbe pooblašajo svet, da se posvetuje s parlamentom, mm, to posvetovanje ni obvezno in svet se zaenkrat ni odločil za to možnost. Ampak eh, strani Evropskega parlamenta lahko na podlagi svojih notranjih pravil prevzamemo pobudo in pošljemo priporočila pogajalcem, eh, preden bo dokončno sklenjen sporazum. In zato smo se odločili na podlagi poročila, da bomo pripravili v prihodnjih dneh eh, pismo strani konference predsednikov. Pozdravljamo torej med nami vse člane odbora Ekon in pa predsednico gospo Sharon Bowles. Eh, in njej tudi kar takoj predajam besedo, preden se potem lotimo samega sestanka. Najlepša hvala. Eh, ni potrebe, da bi kaj dosti dodala temu, kar je že bilo povedano, ker eh, je pomembno, da začnemo z razpravami. Rada bi samo obvestila poslance, da je to zadeva, ki jo spremljam že od samega začetka v prejšnjem mandatu In uh, predvsem sem si vse čas prizadevala preučiti tiste vidike, ki so zanimivi za odbor za gospodarske zadeve. In uh, zdi se, da je večina naših pomislekov uh, bila obravnavana. Če pa se ozremo v prihodnost, je najpomembnejša točka z mojega vidika v tem trenutku, da zagotovimo pravno gotovost o izidu kakršnega koli sporazuma. In tukaj ne mislim samo eh, pravne gotovosti med institucijami in vladami. Mislim, da je pomembno, da imamo tudi pravno gotovost eh, tudi za komercialne organizacije, ki so tukaj upletene. Eh, Kaj ti ne vemo, lahko se zgodi, da bo to predsedan za kakšno drugo zadevo v finančnem sektorju, kjer potekajo številne e, izmenjave podatkov. E, to je vse, kar sem e, želela povedati v tem trenutku, zato ker predajam besedo nazaj oziroma jo namenjam prvemu govorniku. Hvala, gospa Bowles. Zdaj pa dajemo besedo predstavniku SWIFT-a. Gospod Lazaro Campos je tukaj, kot vidim, in izvolite, imate pet minut. Because there's <laughs> there is obviously a number of uh, members that have already. No, uh, kar nekaj poslancev je že zastavilo vprašanja in uh, to bo sledilo nadaljevanju, zdaj je pomembno, da začnemo. Uh, pozdravljeni. Za začetek naj se zahvalim obima predsednikoma, gospodu Lopezu Aguilarju in gospe Bolz za povabilo, da sodelujem na današnjem sestanku. Vem, da se danes sredotočamo na osnutek eh, novega sporazuma med eh, Evropsko unijo in ZDA po začetku veljavnosti nove arhitekture SWIFT-a. Ampak že na začetku naj podarim, da današnja razprava pravzaprav ni o SWIFT-u, ampak o tem, kako bo Evropa sodelovala ZDA v boju proti terorizmu. Eh, Swift je pač eden od upletenih v tej razpravi, vendar pa ga ne smemo izpostavljati ali obravnavati drugače kot katerokoli drugo evropsko podjetje. Stvari, o katerih razpravljamo, so splošnega pomena, vplivajo na evropske državljane, na evropska podjetja in tudi globalni finančni sistem. Eh, evropske oblasti si želijo sodelovanja z ameriškim Eh, ministrstvom za finance v boju proti terorizmu eh, in tukaj imajo pomembno vlogo tudi podatki sistema SWIFT. Vemo, da je eh, vzpostavitev nove arhitekture SWIFT-a morda tisto, kar je spodbudilo pogajanje o novem sporazumu. In to novo arhitekturo smo najavili že junija 2007. To je bil del ukrepov za izboljšanje zmogljivosti sistema in eh, za odziv na zahteve eh, potrošnikov in uporabnikov ter zahteve pri varovanju podatkov v Evropi. Eh, tisto, kar smo uh, predstavili strani SWIFT-a, uh, so uh, javni organi podprli. Ravno tako nas je podprla Belgijska komisija za zaupnost podatkov in tudi pooblaščeni predstavnik komisije. SWIFT razume zavezo uh, predstavnikov javnih služb, da najdejo ravnovesje med pravicami posameznikov in uh, zahtevami varnosti. Uh, Eh, SWIFT kot zasebno podjetje eh, si je vedno prizadevalo, eh, da bi prispevalo k doseganju teh ciljev. SWIFT je ključna infrastruktura v finančnem sistemu in je v osrčju današnjega sistema plačil in kliringa. Je pravzaprav eden od temeljev finančnega sistema in zagotavlja varnost in preglednost sistema. Uh, To je izredno pomembno, sploh v trenutnem eh, zelo nemirnem času na finančnem trgu. Ne glede na to, kakšen bo izid razprav o uporabi podatkov v boju proti terorizmu, je naša zahteva, da ne ogrozimo tistih varoval, ki obstajajo za državljane Eh, in tiste pravne gotovosti, v kateri delujejo podjetja, ter enakih pogojev in konkurenčnosti za evropska podjetja, vključno s SWIFT-om. Kot sem že omenil, je eh, SWIFT zasebno podjetje, ki združuje več kot 9000 bančnih organizacij, centralnih bank, klirinških institucij in. Um, zadrug v 209 državah po svetu. Ravno tako ga eh, aktivno nadzorujejo centralne banke držav G10, ki skrbijo za zaupnost in preglednost naših podatkov in to je eh, bistvo našega dela in v to tudi veliko vlagamo. Vsaka bančna eh, transakcija se posreduje preko našega omrežja v operacijske centre na dveh eh, celinah, en, enega v Evropi, enega v ZDA. To počnemo zato, da bi eh, se zoprstavili sistemskemu tveganju in da bi eh, bili pripravljeni tudi na najhujše scenarije. In z novo arhitekturo bomo to še nadgradili s tretjim operacijskim centrom v Švici, s čimer bomo vzpostavili dve operacijski coni, eno v Evropi in eno v ZDA. E, ta delitev v dve coni e, nam, boste, nam bo omogočila, da bomo ohranjali evropske podatke v Evropi in to je v skladu z zahtevami po varnosti podatkov v Evropi. To opcijo smo ponudili tudi uh, drugim državam in same bodo lahko izbrale, kateri coni se bodo želele priključiti. Na zadnje eh, smo na to vrstnem skupnem sestanku prisostovali oktober 2006 in takrat smo govorili o sodnih pozivih strani ZDA za podatke, ki smo jih hranili v operacijskem centru v ZDA. Danes, skoraj tri leta kasneje, pa govorimo o uh, predlogih, da bi uh, uporabljali podatke v podobnem sodelovanju z ameriškim finančnim ministrstvom. In uh, upam, da bomo v teh prizadevanjih še naprej upoštevali tudi zahtevo po pravni gotovosti za podjetja kot je SWIFT. Sodni pozivi za podatke so omejeni v svojem obsegu, eh, zahteve so zelo ciljno usmerjene in eh, celoten program je pod tesnim nadzorom. In eh, samo določeni deli podatkov so predmet sodnih pozivov. Nekatere informacije o transakcijah niso vključene. Vsi podatki se hranijo v zelo varnem okolju okolju in so pod eh, podrobnim nadzorom SWIFT-a. Eh, tudi ameriške oblasti nimajo dostopa do vseh SWIFT-ovih podatkov. Gre samo za posebno specifične podatke, torej dostop imajo samo do eh, specifičnih podatkov v kontekstu eh, protiterorističnih preiskav. Eh, SWIFT-ovo osebje nadzoruje eh, zahteve za podatke v realnem času. Eh, In v primeru novega sporazuma med Evropsko unijo in ZDA ne smemo ogroziti teh že obstoječih varovalk. Od eh, zadnje izmenjave mnen eh, je tudi Belgijska komisija za zaupnost eh, nasplošno potrdila, da so naši odzivi na ameriške sodne pozive v skladu z zakonodajo. Ravno tako pa je bila tudi potrjena pravna podlaga, na, kateri, eh, na podlagi katere ukrepamo. In eh, vzpostavila se je tudi želja, da bi eh, vzpostavili nov sistem, ki bo bolj upošteval zahteve zasebnih podjetij, kot je SWIFT. In za zaključek. Eh, kot sem povedal že na začetku, se zavedamo, da je nujno, da javni organi najdejo pravo ravnovesje med zaščito podatkov in protiterorističnim bojem. Uh, Eh, razumemo, da mora tudi javni, tudi zasebni sektor, eh, del katerega je SWIFT, sodelovati z javnimi organi, ampak prosimo tudi za podporo strani javnega sektorja, ki nam mora omogočiti pravno gotovost. V današnjem spreminjajočem se svetu je pomembno, da imajo vsi ponudniki eh, finančnih informacijskih storitev enake pogoje in da jih javni organi enako obravnavajo. Eh, tako centralne banke kot ostale finančne institucije morajo ohraniti zaupanje v nas, v zanesljivost našega omrežja in infrastrukture. In eh, to zaupanje nam pravzaprav izkazujejo že od naše vzpostavitve v 70-ih letih. Skratka, ta sporazum ne sme ogroziti položaja Swifta kot podjetja. Uh, Danes so eh, zahteve eh, strani ameriških organov zelo omejene in so pod tesnim nadzorom. Z ukrepi, ki smo jih sprejeli v zadnjih treh letih, smo še bolj eh, nadgradili varnost podatkov naših uporabnikov in tudi nova arhitektura gre v to smer. In nujno je, da ob koncu razprave o tem sporazumu vse te varvalke ostanejo. Želeli bi si, da bi tukaj prišlo do mednarodnega urejanja in regulacije, ne samo do bilateralnih sporazumov in da podjetja kot je Swift ne bi postala žrtev to vrstnih eh, pogajanj. Skratka, pravna gotovost za nas mora tukaj ostati na prvem mestu. Najlepša hvala. Eh, kot vidite, imamo nokaj, nekaj. Eh, fleksibilnosti, kar zadeva čas, ampak eh, vendarle prosim vse, da se, če se le da, omejijo, kajti sicer ne bomo zaključili do pol enih, ko naj bi eh, bil naš sestanek končan. Zdaj pa uh, je tukaj z nami tudi gospod Willem de Bökeler, ki je predsednik Belgijske komisije za zaupnost podatkov. Izvolite. We were confronted with uh... Hvala, gospod predsednik. S primerom SWIFT-a smo se seznalili 25. junija 2006, ko je New York Times razkril, da je prišlo do eh, obsežne obdelave osebnih podatkov iz finančnih transakcij. Tudi eh, eh, podatkov evropskih državljanov pri čemer pa ni bilo tukaj nobenega nadzora strani evropskih organov, eh, belgijskih organov, nobenega nadzora strani državljanov. Septembra 2006 je Belgijska komisija za zaupnost podatkov podala prvo mnenje in v tistem trenutku smo eh, odkrili, da prihaja do velikih razhajanj, do velikih težav. Eh, zaradi razlik med ameriško in evropsko zakonodajo. Eh, predvsem, kar gre za, eh, kar zadeva zakonodajo o zaščiti podatkov. In eh, tako se je tudi podjetje, kot je SWIFT, soočalo z dvema različnima svetovoma, z različnimi dinamikami, ki med seboj nista bili usklajeni. Izkazalo se je, da evropska in tudi belgijska zakonodaja eh, na področju varnosti podatkov tukaj velja. Eh, nikdar nismo o tem razpravljali s SWIFT-om, ampak eh, glavni pravni problem in vprašanje odgovornosti je bilo, kdo je pristojen, kdo je odgovoren za to početje in kdo je pravzaprav odgovoren za posredovanje podatkov o evropskih transakcijah ameriškim organom. V drugem mnenju in eh, vse to so dokumenti, ki so tudi na voljo pri vhodu v dvorano, torej v drugem mnenju z decembra 2006 smo morali odgovoriti na vprašanje belgijske vlade, kaj naj storimo za to, da bomo omogočili pravo zaščito za belgijske državljane, za evropske državljane, za Eh, vse, ki se lahko sklicujejo na zaščito, ki izhaja iz evropske zakonodaje. No, bodimo iskreni, rešitev je samo ena in to ni belgijska rešitev, to je evropska rešitev. In v tistem trenutku eh, smo se začeli zauzemati za eh, rešitev v obliki nekega sporazuma, neke pogodbe. ki bi povezovala evropske in ameriške organe. Hkrati pa smo v tistem trenutku tudi pozdravili napredek, do katerega je prišlo. Prišlo je do izmenjave eh, pisem oziroma predstavitev. Imenovana je bila pooblašena oseba. Prišlo je do preiskave in ti prvi koraki so bili zelo pomembni. Vendar pa eh, to je bil samo začetek. V tretjem mnenju, ki smo ga izdali decembra 2008, torej decembra lani, smo um, pravzaprav že zaključili ta postopek in tukaj smo podarili in lahko Eh, potrdim to, kar je povedal Swift, da je eh, predstavnik Swifta, da je torej podjetje eh, sprejelo številne ukrepe, da bi se zoprstavilo tveganjem, da bi izboljšali varnost podatkov in da bi zagotovili, da lahko vsak posameznik uresničuje svoje pravice. In ravno to zadnje, da lahko vsak posameznik uresničuje svoje pravice na področju zaščite podatkov, je izredno pomembno. Eh, Swift se je zelo pozitivno odzval na naše mnenje, eh, prevzel je svoj del odgovornosti in eh, dva morda najpomembnejša sklepa oziroma dve lekcije, ki si jih moramo naučiti, sta naslednji. Prvič, zasebna podjetja se ne morejo sama boriti proti tveganju. Eh, potrebujejo mednarodno ureditev, mednarodne kontrolne mehanizme in eh, res je nujno, da kot eh, Evropsko zakonodajno telo lahko nudimo zaščito temeljnih pravic v času, ko je svoboda informacij zelo pomembna in ko informacije zelo prosto potujejo in pa drugič, prva naloga, ki jo imamo kot komisija za zaupnost podatkov, je, da zaščitimo pravice državljanov. In mislim, da. Je to lekcija, ki smo se jo naučili in mislim, da bomo to vključili tudi v prizadevanja za sklenitev novega sporazuma med EU in ZDA. Torej, ne pozabite na pravico državljanov do dostopa. Najlepša hvala. Hvala. Hvala, da ste bili tako kratki. Zdaj pa vabimo, da se priglasi k besedi gospod Peter Hastings, ki je evropski nadzornik za varstvo podatkov. Izvolite, pet minut imate. Ja, najprej naj povem, da se je Evropska komisija posvetovala z mano o predvidenem mednarodnem sporozum, eh, začasnem sporozumu med Evropsko unijo in ZDA in da sem 3. julija letos izdal svoje mnenje oziroma svoj komentar, ki je bil naslovljen na komisijo svet in parlament. Eh, te eh, komentarji so bili omejeni na Evropsko unijo, saj so se omejevali na pogajalski mandat, ki je sveda omejen na Evropsko unijo. Eh, in zato smo to poslali samo institucijam, ki so pristojne za pogajanja in, niso, in to ni bilo javno objavljeno. Ampak zdaj vam lahko posedujem, kaj je bilo pravzaprav zapisano. Kot drugo naj povem, da sprememba arhitekture SWIFT-a, ki je pravzaprav bila povod za začetek novih pogajanj, da eh, je bila ta nova arhitektura zelo eh, toplo pozdravljena strani eh, evropskih organov, saj naj bi bili vsi evropski podatki pod pristojnostjo evropskih organov. Na ta način bi lahko zagotovili, da evropski standardi za eh, zaščito temeljnih pravic, tudi zaščito podatkov, eh, bodo veljali za eh, evropske podatke. Eh, nasprotju z vprašanjem eh, podatkov o letalskih potnikih eh, je predlagani sporazum v tem primeru tak, ta eh, se navezuje na podatke, ki nimajo nikakršne teritorijalne povezave z ZDA, saj gre za eh, znotraj evropske finančne transakcije in ne za finančne transakcije med Evropsko unijo in ZDA. V svojem komentarju Julija sem zato izrazil skrb eh, najprej, kar zadeva nujnost in sorazmernost porazuma, sploh če upoštevamo, Eh, da predlog eh, v veliki miri krši oziroma se posega v zasebnost. In eh, tudi glede na to, da tudi Ja, da imamo tudi druge ukrepe, ki so um, specifično namenjeni boju proti terorizmu. Izrazil sem tudi svoj dvom glede pravne podlage za ta sporazum, kajti podobni ukrepi med Evropsko unijo in ZDA so do sedaj temeljili na prvem stebru. Ampak v tem trenutku mislim, da je ključno zagotoviti, da bo v pogajanjih ustrezno upravljati bodo ustrezno poštevani eh, standardi varovanja podatkov in da so vzpostavljeni ustrezni pogoji za spoštovanje temeljnih eh, pravic evropejcev. Osebni podatki povezani z evropskimi transakcijami se bodo sedaj hranili na evropskem teritoriju pod evropsko pristojnostjo in zato zagotovila eh, tokrat ne smejo biti omejena samo na to, kaj je, kaj je bilo spremljivo takrat, ko so bili ti podatki pod ameriško pristojnostjo. Ta sporazum mora eh, jasno predvideti ne samo mehanizem za izmenjavo, ampak tudi mehanizem, ki bo zagotovil spoštovanje eh, temeljnih pravic in spoštovanje varstva podatkov v skladu z evropskimi standardi. V tem trenutku naj povem, da temeljne pravice seveda vključujejo več kot samo zasebnost in varstvo podatkov kajti izmenjava podatkov ima veliko vpliv tudi na druge eh, pravice in interese, naprimer pravica do eh, pravičnega sojenja in tako dalje. In eh, rad bi izpostavil štiri glavne elemente oziroma varovalke. Prvič, nujno je zagotoviti, da eh, se redno preverja zakonitost in eh, sorazmernost ameriških zahtev za podatke. Eh, in tukaj je posem, predvsem potrebno preveriti, ali so te zahteve specifične in ali so res nujne. To je potrebno preverjati na evropski ravni, zato da bodo te zahteve podvržene enakim pogojem in varovalkam. Eh, vključno s pravosodnim nadzorom, kot kadar gre za zahteve evropskih organov v podobnih pogojih. To je ključni element in eh, kolikor vem, eh, to v tem trenutku niti približno ni razčiščeno. Eh, če pogledam obstoječi sistem o medsebojni pravni pomoči, bi ta lahko bil tukaj koristen. Potem drugič možnost uporabe pravnih sredstev oziroma pri pritožbe. Ta sistem mora biti na voljo, ravno tako kot možnost nadomestil. Eh, potrebno je, um, potrebna je možnost uporabe pravnih sredstev, pa čeprav samo kot zadnji izhod. Uh, Eh, to ni samo zahteva z področja eh, varstva podatkov, kot je zapisano tudi v eh, temeljni direktivi, ampak gre za bolj splošno zahtevo, ki izhaja iz, temelj, iz varovanja temeljnih pravic in zahtevo, ki je utemeljena tudi v evropski sodni praksi. Torej, eh, sistem pritož mora biti jasno zapisan v sporazumu, ne samo za eh, osebe, ki jih eh, prizadeva uporaba podatkov, ampak na konec koncev tudi za SWIFT, kajti tudi SWIFT mora imeti možnost, da pred Evropskim sodiščem postavi pod vprašaj mora biti nepretirane zahteve. Tretjič, delitev bremena z drugimi nacionalnimi organi torej posredovanje podatkov drugim, oziroma pravzaprav tretjim organom, mora biti podvrženo enakim, uh, enakemu preverjanju kot uh, sicer, kajti paradoksalno bi bilo, če bi dopustili, da bi Evropska unija za organe tretjih držav eh, dopustila bolj mil režim, kot pa ga ima za organe svojih držav članic. In pa zadnjič, nadzor strani evropskih organov eh, za varnost podatkov in evropskih organov pregona. Eh, torej, to, tega nadzora mednarodni sporozum nikakor ne sme omejevati. Neodvisen nadzor je eden od ključnih elementov eh, evropskega režima varovanja podatkov in ta zagovar predvideva tudi pravice eh, tiste osebe, na katere se podatki nanašajo in možnost pritožbe. In v tem kontekstu naj podarim, da, redni, da je redni pregled eh, tega, kaj se dogaja, eh, ključnega pomena. Kolikor vem, je bilo to že izpostavljeno v pogajanjih in mislim, da mora biti to zapisano tudi v sporazumu. Najlepša hvala. Now, Hvala, gospod Hastings. Zdaj pa prehajamo na evropske institucije, ki se pogajajo. Imamo predstavnika Evropske komisije, gospod Jonathan Fall, eh, ki je generalni direktor v komisiji. Hvala, oba predsedujoča. Na kratko bom skušal razložiti, kaj se je že zgodilo, kaj se še dogaja in kaj upamo, da se bo dogajalo v prihodnosti. Torej, danes, jutri in pojutrišnjem. Danes je situacija taka, da po razkritjih tega, kar počne finančno ministrstvo v ZDA, to je opisal predstavnik Belgijske komisije za zaupnost podatkov, torej po vsem tem je prišlo do večjih težav podali so podatke o evropskih državljanih ameriškim oblastem in nihče ni vedel za to izven podjetij, ki so te podatke dostavljala in pa organov v ZDA. Varstvo podatkov in pa evropsko javno mnenje je bilo tukaj zelo zaskrbljeno. Komisijo so na to prosili na najvišji ravni in to nacionalni voditelji, predvsem premije, ki je zdaj spoštovan član te hiše, da se tukaj ukrepa in da se najde prava pot, kako urediti zahteve varstva podatkov po našem zakonu z uh, zakonodajo druge države in to storiti tako, da podjetja ne bodo uh, ostala ujeta nekje sredi tega. Mi smo se pogajali z vsemi podatki, ki so jih dostavili odbori tega parlamenta in se dogovorili o določenih stvarih z vlado ZDA. Po našem mnenju je bil dogovor uspešen. Vse smo primerno analizirali, to je storil gospod Brugger sodnik, ki nam bo povedal več o tem, kaj je storil. In do zdaj smo delali na tej osnovi, ampak ta osnova ni zadovoljiva, ne gre za nek pravno zavezujoč mednarodni sporazum. In to je bilo doseženo v zelo drugačnih okoliščinah, v kakršnih se zdaj nahajamo, zaradi odločitve SWIFT-a, da svoje podatke preseli iz ZDA na teritorij Evropske unije. Torej, imamo novo situacijo. Zavedamo se, da se nahajamo v pravno občutljivem okviru na tem področju. Najbolj prepričljive pravne analize, kljub vsemu temu, je to stvar, zakonodaje in za komisijo upamo, da bo po uh, vstopu Lizbonske pogodbe v veljavo, uh, da se bodo stebri spremenili oziroma bo ta struktura ukinjena in da bo parlament bolj vključen. Torej imamo zdaj začasen problem in sicer kako preiti od danes na jutri in kako zagotoviti mednarodni sporazum, ki bo omogočil SWIFT-u, da nadaljuje s svojo zakonito dejavnostjo. Mi bi radi, da SWIFT nadaljuje s tem, enako tudi banke in uh, drugi udeleženci bi radi še naprej ustregli svojim klientom. Swift bo prenesel svoje podatke, mi nismo za to odgovorni, ampak soočiti se moramo s stvarmi takimi, kot so. Mi smo predlagali in svet je to podprl, namreč, da vzpostavimo pogajalske kriterije glede tega, kaj naj bi postal ta zelo začasen uh, sporazum, ki bo zagotavljal varovalke glede varstva podatkov veliko časa smo posvetili temu eh, in pa tudi mehanizmom nadzora. In to bo veljalo do vstopa v veljavo in sklepa novega sporazuma, za katerega upamo, da bo eh, prišel zelo k malu, potem, ko bo Lizbonska pogodba stopila v veljavo. V imenu komisije in Žaka Baroja vam zagotavljam, da ko bo Lizbonska pogodba stopila v veljavo, bo komisija podala nov predlog za mandat na mizo sveta in eh, pogovarjali se bomo o novem sporazumu v okviru Lizbonske pogodbe eh, z seveda sodelovanjem tega parlamenta. Še nekaj pomembnega. To je boj proti terorizmu. Ne gre samo za varnost ZDA, ampak tudi za našo varnost, za varnost naših držav članic, našega ozemlja in naših državljanov. Podatki, ki se zagotavljajo v omejenih pogojih, kot je povedal gospod Kampus iz Swifta, ki se zagotavljajo torej finančnemu ministrstvu v ZDA, se analizirajo in te analize so tudi dostopne, ko je to primerno primernim oziroma odgovornim organom v naših državah članicah. Ti uh, imajo to za zelo koristno in sicer ne gre samo za stvar, ki bi koristila ZDA, ampak to koristi, kot sem rekel, tudi vsem nam kot je povedal gospod Kampus iz Swifta, je pomembno, da zagotovimo pravno gotovost. Ne smemo dovoliti, da bi podjetja ostala ujeta med našimi pravnimi zahtevami in zahtevami drugih držav. Ne pomeni to, da se mi podredimo pravnim zahtevam druge države, ampak da imamo mednarodna pogajanja, na katerih skušamo najti rešitev in na ta način potem omogočimo tudi nadaljevanje dela ter potek informacij, ki je potreben za boj proti terorizmu. Najlepša hvala. You, hvala, gospod Fall. V prvem krogu, preden eh, zaključimo s tem prvim delom, bomo besedo predali gospodu Henniganu, ki predstavlja predsedstvo Evropske unije. Chairperson. Hvala, gospod predsednik. Spoštovani člani odborov, generalni direktor FOL iz komisije je veliko povedal že o tem, kar sem mislil povedati tudi sam, tako da vam obljubljam, da bom še krajši kot pet minut. rad bi dodal, da smo tudi mi kot predsedstvo naredili nekaj na tem področju. Nimamo takega ozadja kot komisija sicer, ampak mandat smo prejeli junija letos in pogajali smo se o okvirnem mandatu z državami članicami sveta tekom julija. Kot se morda zavedate, švedska in švedsko predsedstvo veliko skrbi posvečata temu, uh, posvečata jo tudi integriteti, ki je na švedskem tradicija. Zato smo se tudi odločili, da sprejmemo večino točk, ki jih je predlagal gospod Hustings, Evropski nadzornik za varstvo podatkov, v svojem poročilu. To smo sprejeli julija in naše poročilo vključuje večino teh točk, ki so bile vključene v poročilo gospoda Hustingsa. To vam lahko povem, čeprav pogajanja še potekajo. Rad bi ta odbora tudi opozoril, da po sprejetju mandata v svetu konec julija, da smo potem imeli dva pogajalska sestanka z američani. Ta pogajanja se bodo še nadaljevala septembra s ciljem, da zaključimo in sklenemo sporazum, kar se da hitro. To naj bi storili v časovnem okviru švedskega predsedstva. Švedsko predsedstvo kot tudi komisija upata, da bo sprememba osnove pogodbe sprejeta čim prej, torej da bo Lizbonska pogodba čim prej stopila v veljavo in takrat bomo potem začeli pogajanja o novem stalnem sporazumu s polno vključenostjo Evropskega parlamenta, kot je povedal gospod eh, Fol. Si trenutno prizadevamo za nek začasni sporazum in tega naj bi omejili na najdaljše trajanje 12 mesecev, verjetno bo šlo še za krajše obdobje potem pa ga bomo nadomestili z novim sporazumom. Upamo, da še prej kot v 12 mesecih. In švedsko predsedstvo bo začelo pogovore tudi s komisijo glede tega, kako komisija predvideva oziroma kako si predstavlja prihodnost pod novim lizbonskim režimom. Kdaj se lahko tak mandat začne? Generalni direktor Fol je že rekel v imenu Baroja, da se bo to zgodilo kmalo po vstopu veljavo Lizbonske pogodbe, ampak švedsko predsedstvo bi rado bolj natančno vedelo, kdaj se to lahko zgodi, kdo se pogaja o tem in kakšne pogovore bomo imeli skupaj s komisijo še v času švedskega predsedstva. Tukaj bi zaključil in morda se kasneje vrnem na to temo. Hvala, gospod Henningen. Devet članov odborov je prosilo za besedo. Nekateri se še javljajo. In spregovoriti želi tudi gospod Žil Degerkov, ki je koordinator za boj proti terorizmu. Prosili ga bomo, če zdaj lahko spregovori za pet minut in potem nadaljujemo z razpravo. Euh, Hvala, gospod predsednik zelo kratek bom in govoril bom stališča eh, boja proti terorizmu. Varnost je v središču naše pozornosti. Ta sporazum je zelo pomemben za boj proti terorizmu, eh, ne samo v ZDA, ampak tudi v evropskih državah članicah. Naše države članice imajo veliko korist od tega sistema. Nujno je, da sistem ohranimo delujoč. De Bruger report oziroma poročilo je pokazalo, da je treba spoštovati sporazume, ki jih je dosegla komisija v okoliščinah, ki še zdaleč niso bile lahke. Sprememba arhitekture Swifta bo tudi ponovno opredelila razmerja v prvem krogu pogajanj so ZDA dobile podatke, zdaj pa se pogovarjamo o partnerstvu. In to naj bi omogočilo EU, da tudi ona dobi boljši in učinkovitejši dostop do sistema. E, sistem, ki temelji na členih 24 in 38, naj bi bil pravno zavezujoč glede varstva podatkov. To so prej samo enostransko razglasile ZDA. Torej, zdaj smo pred nečem zelo zahtevnim in uravnoteženim. Imamo uh, zahteve po varstvu podatkov, ki so zelo velike. In pogovarjamo se o tem, kako povečati varstvo podatkov med ZDA in Evropsko unijo. Uh, sam mislim, da bi ta razprava morala voditi v sporazum, v obvezujoč sporazum. Glede na mandat eh, moramo razmisliti tudi o okviru, znotraj katerega bi tak sporazum deloval. In sicer pravni okvir je zelo možen, poleg tega recipročnost in omejenost v času. To je pomembno. Upam, da bo Lizbonska pogodba stopila v veljavo in da bo po tej pogodbi parlament polno vključen v razprave o tem sistemu. Da bomo dobili tudi v Evropi podoben sistem. Kamera. Člane moramo pozoriti, da je pred nami še sestanek za zaprtimi vrati in da bomo tudi tam imeli razpravo. Eh, želimo si celovite razprave, da bomo oblikovali mnenja. 12 članov se je zaenkrat javilo k besedi. S tem bi lahko zaključili. Potem pa predlagam, zato da bi časovno uspeli izpeljati sestanek, da se vsi omejite na dve minuti. Minuta in pol bi bilo še bolje. Tako Eh, bi nam uspelo izpeljati sestanek. Gospod Lambrinidis, izvolite. Hvala, gospod predsednik, eh, hvala vsem. Štiri točke. Jonathan Fall je eh, opravil dobro predstavitev, povedal nam je, da Evropska unija svojo varnost izvaža nekako v ZDA. EU si ne ogleduje podatkov SWIFT-a, ampak te podatke pošiljamo v ZDA, ki jih potem oni analizirajo in obvestijo posamezno državo članico, če najdejo problem. Tukaj Evropska unija pravzaprav svojo varnost predaja v tuje roke. Drugo vprašanje. Predstavnik SWIFT-a je jasno povedal, da so imeli jasne omejitve namena eh, glede ZDA in varstva podatkov samo za terorizem in samo v zelo posebnih, specifičnih okoliščinah. Vsi ste rekli, da imamo zdaj bolj uravnotežene pristojnosti. Lahko imamo večje varovalke. In moje vprašanje, predvsem za komisijo, je, ali bodo tiste klauzule, ki že obstajajo, ohranjene. Kaj ti sicer bi ZDA lahko dobile dostop do podatkov za več razlogov. In zakaj govorimo potem o večji moči, ki nam jo daje ta sporazum? če pa uh, eno podjetje ima tukaj več moči kot pa celotna Evropska unija. Še tretje vprašanje za švedsko predsedstvo. Zelo cenim švedsko predsedstvo, ampak nekaj me pa vendarle skrbi, namreč temeljne svoboščine in pravice. Omenili ste, da uh, zelo uh, spoštujete vaso podatkov in zasebnosti Tukaj moram reči, da je bilo veliko rečenega o nadzoru interneta. In švedski zakoni so tukaj zelo močni. Zanima me, ali isti nadzor želite vnesti tudi v pogajanja o SWIFT-u. To pričakuje od vas uh, Evropska unija.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 Zdi se, da obstajajo konfliktna mnenja in razlike o, med pravno službo parlamenta in sveta. In temu odboru bi priporočila, da prosimo za strokovno mnenje. Naprimer, Agencija za temeljne svoboščine. Ne vem, e, ne strinjate se vsi z mano, ampak to je smisel demokracije. Glede PNR je svet prosil za mnenje. Tretjič. Vsi dokumenti in vsa zasedanja povezana s tem bi morali biti javni. Zanima me, zakaj imamo potem uh, zasedanje za zaprtimi vrati. Kdo je zahteval to? Dokumente bi morali zagotoviti ne samo poslancem v zaščiteni dvorani, ampak pravzaprav vsem, kajti gre za zasebnost vseh državljanov. Upo uporabila bom frazo, ki jo uporabljajo vsi, ki. Eh, zahtevajo zasebne informacije. Če nimate kaj skrivati, potem zakaj ne bi bilo to javno? In na koncu bi rada razumela, če smo pred nekaj meseci upali, da bo Lizbonska pogodba stopila v veljavo in bomo s tem dobili več demokratičnega nadzora. Če komisija in vlade se resnično zauzimajo za demokracijo, zakaj potem ta mandat ni postal javen? in ni bil poslan v nacionalne parlamente uh, za odobritev. Hvala. Gospod Mišel. Skušal bom biti kratek, kaj ti kolegi so že uh, omenili tudi moje vprašanja. Veliko ovir je pred nami, ki se jim moramo izogniti tudi v tej razpravi. Ne bi smeli uh, govorite samo o podjetju, ki